mais moi j'ai dit avec Jacques Villard, je fais le point sur le, sur le, sur le rapport euh, McIntyre. I think that 10 minutes it is enough. Proszę Państwa, otwieram posiedzenie. Kolegice in kolegi, odpiram sestanek oziroma sejo našega odbora. Prehodimo. Nadaljujemo kar z glasovanjem. gre za poročilo o pesticidih. Gospe McIntyre, glasovanje o samih eh, spre, predlogih sprememb, dajem pa besedo naši poročevalki. Dogovorili smo se o 16 dokončnih Eh, amandmajih in sedaj dajem besedo. Najlepše hvala, gospod eh, predsednik. Predlagam, da kot o tretjem glasujemo o tem poročilu gospe Mekintoš, zaradi tega, ker smo imeli težave z prevozom danes jutraj in zato predlagam, da damo na tretje mesto że mówi Pan o pierwszym głosowaniu, o tym krótkim rokowo. Govoril sem o prvem, ste govorili o prvem glasovanju, kratkem ali o daljšem, drugem? O katerem glasovanju govorite? Gre za teh eh, deset logičnih rešitev. Dobro, mislim, da lahko sprejmemo vaš predlog ali kdo še karkoli želi dodati. Ne vidim, da bi se kdo javljal k besedi. Torej, nadaljujemo z glasovanjem naslednje točke, šesta točka, strategija EU za Alpsko regijo. Gospa Miller je tukaj poročevalka. In mislim, da bi bilo najbolje, da dajemo besedo poročevalki, če si sploh želi karkoli povedati, lahko izvolite. Najlepše hvala, gospod predsednik. Eh, razlog, zakaj smo eh, komunicirali, je eh, strategija Evropske unije za Alpsko regijo. To smo dobro obravnavali toplo jo pozdravljamo, ker izpostavlja potrebo, um, pomen te regije iz gospodarskih razlogov, pa tudi drugih. Poročevalcem v senci se želim uh, lepo zahvaliti. Imamo 11 uh, kompromisnih amadmajev, ki so bili postavljeni. Uh, skupno 48 je bilo vloženih. Zelo važno je, da komisiji pošljamo jasno sporočilo, da je to, kjer bomo eh, izpostavili probleme tega, eh, te regije, pa tudi zahteve eh, kmetovalcev in eh, tistimi, ki se ukvarjajo z gozdovi. Zelo je pomembno povezati. Eh, obrt, eh, gozdarstvo in kmetovanje. Alpski prostor gotovo eh, pripomore k kakovostni eh, prehrambeni verigi in še posebej pomembno je, da imajo tukaj eh, perspektive mladi ljudje in zato upam, da bomo Eh, dobro glasovali danes. 80 milijonov ljudi eh, eh, dela v, in živi v teh regiji, v 48 regijah in sedmih državah. Upam, da bo glasovanje teklo gladko. Hvala lepa. Vidim, da ni nobenega drugega komentarja in zaradi tega lahko začnemo. Po elektronski poti kompromisni predlog ena. Glasovanje je odprto. Konec glasovanja. Kompromisni predlog sprejet. Nadaljujemo z kompromisnim predlogom 2. Izvolite. Tukaj gre za pravo poslo, postopkovno vprašanje. Predlog je bil, da spremenimo vrsto glasovanja. Ali mi lahko zagotovite? da glasujemo o tehnoloških rešitvah za trajnostno kmetijstvo v EU. Ne. O čem pa? Aha, o alpski regiji. Dobro. Ja. Zdi se mi, da eh, ste razumeli na osnovi tega, kar je povedala poročevalka, da je bil to dovoljšen uvod. V redu. Kompromisni predlog ena sprejet, kompromisni predlog dva dajem na glasovanje. Izvolite. konec glasovanja. Kompromis smo sprejeli. Sedaj pa kompromisni predlog 3. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. Tudi te, ta kompromisni predlog smo sprejeli in sedaj dajem na glasovanje 14. predlog spremembe. Kdo je za? sprejeto. Potem pa četrti kompromisni predlog. Izvolite, glasujte zdaj. Glasovanje. Konec glasovanja. Ja, sedaj smo ga tudi sprejeli. 22. predlog spremembe. Kdo je za? Sprejeto. 24. Kdo je za? Hvala. Sprejeto. Predlog spremembe 25, 26, 27 in 28, kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverimo elektronsko. Izvolite. Hvala. Najlepše hvala. Konec glasovanja. Eh, zavrnjen. Nadaljujemo. Kompromisni predlog 5. Kompromisni predlog 5. Izvolite, glasujte elektronsko. Se upravičujem. Vrniti se moramo na 29. predlog spremembe. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. In sedaj res na kompromisni predlog 5 elektronsko glasovanje. Izvolite. Najlepše hvala. Konec glasovanja. Kompromisni predlog šest. Izvolite. Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Hvala lepa kompromisni predlog smo sprejeli, sedaj pa 33. predlog spremembe. Kdo je za? Proti? Hvala. Sprejeto. 37. predlog spremembe. Kdo je za? Kdo je za? Proti? Zavrnjen. 35. za. Sprejeto. In 40. za. Sprejeto proti sprejet. Kompromisni predlog sedem. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog imam, da bi 39. 37. In še en uh, predlog spremembe. Prva 39 elektronsko. Po elektronski poti 39. amadma. Prosim, glasujemo o 39. predlogu spremembe elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. 47. predlog spremembe elektronsko, izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. In sedaj 84. predlog spremembe. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjen. Za en glas. In sedaj kompromisni predlog 8. 8. Glasujte elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. 42. predlog spremembe. Kdo je za? Roke gor. Hvala. Sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 9 devet elektronsko. Hvala, konec glasovanja. Sprejet. In da sedaj glasujemo o 53. amantmaju. Roke gor. Hvala, sprejeto. Predlog spremembe 56. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. Potem pa 54. predlog spremembe, kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Preverimo elektronsko. 54. amadma. Izvolite. Konec glasovanja. Zavrnjen. 55. predlog spremembe. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. Kompromisni predlog 10. Izvolite, glasujte elektronsko. Konec glasovanja. Hvala. In sedaj taj 58. predlog spremembe. Kdo je za? Dvig roke. Hvala. Sprejet. 63. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 64. Za. Hvala. Sprejeto. 65. Za. Proti. Zavrnjen. 69. predlog spremembe za sprejeto. 71. predlog, kdo je za, proti, stržani, zavrnen. Sedaj pa kompromisni predlog spremembe 11. Izvolite elektronsko. 11. kompromisni predlog. Konec glasovanja. sprejet. In sedaj 74 je za, proti, sprejeto. In sedaj predlog spremembe številka. 79. Kdo je za 79, je mrema roko gor. Hvala, sprejeto. Predlog spremembe številka 80 za, proti, to je zavrnjen. 81 predlog spremembe za, proti, sprejeto. 83 je za, proti, sprejeto proti sprejeto. In sedaj glasujemo o osnutku mnenja skupaj z predlogi sprememb. Elektronsko, izvolite. Konec glasovanja. Čestitam. Gospa Mila, želite še karkoli dodati? Ne? Dobro, čestitke še enkrat. Sedaj pa, koliko razumem, lahko na, se vrnemo na Ne. Sedaj smo o, glasovali o sedmi točki. Poročevalec gospod Bogovič oziroma pripravljalec mnenja, poročilo o napredku energije iz obnovljivih verov. In sedaj dajem besedo gospodu Bogoviču, ki bo uh, verjetno bolje predstavil to poročilo kot jaz. Eh, hvala za besedo. Eh, dovolite, spoštovani kolegi, da najprej <clears throat> se zahvalim <clears throat> kolegom poročevalcem v senci, eh, ki so na osnovno poročilo skupaj z ostalimi kolegi prispevali kar 91 amandmajev in z dobrim medsebojnim sodelovanjem in s popolnitvijo osnovnega predloga smo pripravili devet kompromisov, devet kompromisnih amandmajev, ki lahko miro rečemo, da skoraj v celoti povzemajo prizadevanje, ki so bila izražena v amandmajih. Tako da ugotavljam, da je poročilo <clears throat> dobro usklajeno in eh, verjamem in upam v, za podporo k temu poročilu. Poroč, osnovni odbor, ki daje poročilo obnovljivih virih, je seveda odbor ITRE. Eh, V našem poročilu pa smo se predvsem osredotočili na prispevek, ki ga k obnovljivim virom prispevamo lahko z eh, sektorja podeželja in pa kmetijstva. Gre na eni strani tako za možnosti, kjer z lesno biomaso, z biogorivi druge generacije, osnovnim biogorivi eh, lahko bistveno prispevamo k, eh, k doseganju okoljskih ciljev, predvsem na področju ogrevanja, tudi transporta. Na drugi strani <clears throat> je poudarek tudi Eh, novim tehnologijam, s katerim je potrebno na eni strani vlagati tako v razvoj eh, tehnologij, eh, da lahko čim več tudi kmetijskih ostankov predelamo v biogoriva, na drugi strani razvoj, razvoj pametnih omrežij, s katerimi lahko to decentralizirano proizvodno energijo tudi vključimo v omrežje in prizadevanje, da tudi ta energija pridobi podoben status kot druge obnovljivi, drugi obnovljivi, obnovljivi viri energije. <clears throat> Zelo pomembno tretje področje poročila pa se <clears throat> nanaša na pomen, ki ga ima proizvodna eh, eh, obnovljivih virov za eh, sama delovna mesta, tako na kmetiji, kakor tudi na podeželju. Cilj je tudi ustanavljanja raznih energetskih zadrug, s katerimi lahko samo še bolje organiziramo in pospešimo Eh, obnovljivi vire na, na podeželju. Eno od pomembnih področji pa je tudi to, da lahko eh, proizvodna biogoriv eh, v času, ko so tudi na področju kmetijstva viški v proizvodni, predvsem z večjo proizvodno in pa z novimi tehnologijami, bistveno pomaga tudi pri, pri prihodku na, sami, na samih kmetijah. Želim, da podpremo to poročilo in damo jasen signal odboru ITRE, kako gledamo na to področje z, eh, z odbora AGRI. Dziękujemy, podzielamy Pana pogląd. Najlepše hvala, strinjamo se z vami. Res obnovljivi viri energije lahko Eh, zagotovijo neodvisnost eh, podeželskih območij na energetskem področju. Zato pa predlagam, da idemo na glasovanje. Sprva kompromisni predlogi. Prvi predlog, izvolite. Glasovanje odprto. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem gremo na predlog spremembe številka 19 z dvigom roke. Kdo je za, proti, zavrnjen. Kompromisni predlog dve. Kdo je za? Glasujemo elektronsko. Hvala, konec glasovanja. Hvala. Sedaj pa kompromisni, eh, sedaj pa Predlog spremembe 33, kdo je za, 34, eh, kdo je za. 34, dve roke za, proti, zavrnjen. Predlog spremembe 35, kdo je za, sprejeto. In sedaj kompromisni predlog številka 3, ener, elektronsko, izvolite. Konec glasovanja. Hvala, sprejeto. In sedaj predlog spremembe 39. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. Štiriinštirideseti predlog spremembe gospoda Njiv. Kdo je za? Dvi kroke. Hvala proti, zavrnjeno. Na vrsti je kompromisni predlog spremembe številka 4. Kdo je za, proti, torej elektronsko tokrat. Konec glasovanja. In sedaj 47. predlog spremembe z dvigom rok. Kdo je za? Naj se upravičujem. 50. 50. predlog spremembe z dvigom roke. Kdo je za? Hvala. Proti? Zavrnjen. In sledi. Tri. Predlog spremembe tri za, proti, sprejet. Predlog spremembe 46 za, proti, zavrnen predlog spremembe 55 za, proti, zavrnjen. Predlog spremembe 56 za, proti, zavrnjen. Predlog spremembe 59 za, proti, zavrnjen. Predlog spremembe 60 za, proti, sprejet. Kompromisni predlog 5 za, Elektronsko glasovanje odpiram. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe številka 66 za. Hvala. Sprejet. 67 za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. Predlog spremembe 68 za. Sprejet. 69 za, proti. Zavrnjen. Predlog spremembe številka 70 za, proti. Zdržani, zavrnjen. 71 za, proti. Sprejet. 72 predlog spremembe za, sprejet. In sedaj kompromisni predlog številka šest. Elektronsko izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. In nadaljujemo na uh, eh, 83. predlog spremembe. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. Gospod Bogovič poročevalec. V aktualnem eh, listu je napaka eh, in eh, v oglas o temu predlogu pet je treba glasovati, vkolikor je bil ta sprejet, vendar vidim, da ni bil sprejet, tako da potem drži ta glasovalni list, se upravičujem, moja napaka. Se upravičujem, napačno sem. Ker je bil zavrnjen, potem ni potrebno glasovati v predlogu pet.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 Dziękuję. 85 za, proti sprejet. 86 sprejeti. 87 za, proti sprejet. 89 za, proti zavrnjen. 90 za, proti zavrnjen. 91 za, proti zavrnjen. Kompromisni predlog sedem, elektronsko glasujemo, izvolite. Konec glasovanja. Hvala lepa. Sprejeli smo, sedaj pa četrti predlog spremembe, amadma. Za, proti, zavrnjen. Zavrnjen predlog spremembe številka 8, kompromisni, elektronsko glasujemo. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejet. In sedaj kompromisni predlog 9. Izvolite, glasujte elektronsko. Konec glasovanja. sprejeto. In sedaj še celotni osnutek mnenja, vključno z predlogi sprememb. Dajem na glasovanje elektronsko. Izvolite. Konec glasovanja. Hvala lepa. S tem smo mnenje sprejeli. Ali bi gospod Bogovič še karkoli želel dodati? Izvolite. Eh, lahko samo rečem najlepša hvala za to, da ste v celoti potrdili to, kar smo z poročevalci v esenci uskladili in tudi predlagali na glasovanje, tako da verjamem, da smo sprejeli dobro poročilo obnovljivih virih. Hvala. Bardzo dziękujemy panu posłowi.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 za, uh, rastline. Poročevalka je gospa McIntyre. Uh, dobili smo rezultate medinstitucijskega pogajanja. Uh, bilo je kar nekaj krogov v trialogu. Rezultati so sedaj pred nami. Glasovati moramo za ali proti, če je večina za bomo poslali eh, poročilo eh, nizozemskemu predsedstvu oziroma pismo skupaj z eh, konsolideranim eh, sam, eh, besedilom. Eh, tako, in bomo prosili, da se na svetu to spreme. Eh, se to zgodi na svetu, ko države članice glasujejo, potem bomo dobili besedilo nazaj, nadaljevali s postopkom, postavili bomo tudi eh, dokončne eh, datume, predno se besedilo da na plenarno zasedanje na razpravo, kjer se dokončno eh, zaključi postopek. Sedaj pa dajem besedo eh, poročevalki. Mhm. Hvala. To je zelo pomembno glasovanje za nas v tem odboru in tudi za celoten parlament. Imamo resne skrbi glede zaščite Evropske unije pred različnimi škodljivci. Pogledati si mu moramo, kako je zelela, uničila pridelek oliv v sredozemlju. Zato moramo poskrbeti, da bomo v naših državah in v celotni EU ustrezno zaščiteni. Celotna ta uredba je šla skozi precej pogajanj in sama sem zelo hvaležna poročevalcem v senci iz različnih skupin, ki so neumorno delali za to, da smo dosegli dogovor skupaj s svetom in to nam je uspelo tik pred Božičem. Deležni smo bili ogromne podpore z strani vseh strank in priporočam to odboru, da ga sprejme. Zelo pomembno je, da to besedilo čim prej sprejmemo in da pride na plenarno zasedanje za to, da se bo ta zakonodaja začela izvajati in da bodo naše države zaščitene pred različnimi škodljivci, ki grozijo našemu pridelku. Hvala lepa. Dziękujemy pani poseł. Głosowanie. Hvala lepa. Glasovali bomo po imensko in sicer glasujemo. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Hvala lepa in čestitke poročevalki. Zdaj pa gremo na naslednjo točko dnevnega reda. Gospa McIntyre, tehnološke rešitve za trajnostno kmetijstvo v EU. Ponovno dobite besedo, če želite kaj povedati. Spoštovana poslanka, izvolite. Hvala lepa. Ja, tako se je pač zgodilo, da je vse skupaj sopadlo danes, ampak eh, najprej bi se rada zahvalila vsem poročevalcem v Senci, ki so zelo konstruktivno pomagali. Vemo, da se je kmetijstvo vedno opiralo na nove modele, nove tehnike, nove proizvodne metode, zato da bi povečali našo proizvodno in se prilagodili novim izzivom. Inovacije imajo potencial, da ogromno prispevajo k doseganju trajnostnega kmetijstva in tehnologija je še zlasti pomembna za ohranjanje napredka. Mislim, da bi Evropska unija morala poslati, postati vodilna sila na področju kmetijske tehnologije, vzdržnosti in inovacij pomembno je, da ima EU živahno kmetijstvo, da razvijamo tehnologije in inovacije, ne glede na to, ali govorimo o konvencionalnem eh, biološkem kmetovanju. Koristi kmetijskih inovacij morajo biti na voljo vsem kmetom. Poiskati moramo rešitve, ki bodo delovale v majhnem obsegu na podeželju in to je ravno tako pomembno, kot so izzivi, s katerimi se soočajo velike kmetije. To poročilo tudi govori o izgubi genetske raznolikosti v preteklem stoletju in govori o tem, kako pomembno je, da genetsko raznolikost ohranimo za prihodnost. Ne bi rada govorila na dolgo in široko, bi pa rada povedala, da smo zelo trdo delali za to, da bi prišli do kompromisov, ki bodo sprejemljivi za večino političnih skupin. In upam, da boste poročilo vsi lahko podprli. Hvala lepa. Tak, Hvala lepa. Hvala, to poročilo je zelo pomembno zelo zahtevno, veliko dela je zahtevalo. Gospod eh, De Castro ima besedo. Oprostite, gospod predsedajoči, en popravek, če je možno. Člen 195, torej predlog spremembe 195, menimo, da ni vseboven v kompromisu S. Zato prosimo, če bi tu lahko glasovali posebej, torej predlog spremembe 195 in kompromis S. Pošle, či popravka 194, či tež 195? Ok, only one, nine four, ok. 194, 195. Uh, yes, one, five, one, nine, five. Akali. Okay. 195 ste rekli. Dobro, zdaj je jasno. Sto petindevetdeset. Dobro. potem pa kar nadaljujemo z glasovanjem. Nihče drug ne želi besede, kolikor vidim. Zeleni, nimate nič povedati, ne? Potem pa glasujemo. Kompromis A. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. lepa. Zdaj pa predlog spremembe 82 in 87. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Zdaj pa kompromis B. Kdo je za? Glasujemo. Kompromis B. Hvala lepa. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 83 kato, kdo je za, proti, zavrnjeno. 86 za, sprejeto. Kompromis C. Glasujemo.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 sprejeto. Kompromis L. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Ne vidim, da bi bile kakšne pripombe, ki so bile prej najavljene. 153 in 154 sta brezpredmetna. Zdaj gremo na 155. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Zdaj pa kompromis M. Glasujemo.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 Sprejeto. O. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 178. Kdo je za? Proti. Zavrnjeno. Kompromis P. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Predlog spremembe 186. Za? Proti? Zavrnjeno. Kompromis Q. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Kompromis R za, oziroma glasujemo. glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Kompromis S. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. sprejeta. Predlog spremembe 195. Kdo je za? Kdo je za? Sprejeto. Hvala lepa. Kompromis T. Kdo je za? Ne, glasujemo. Glasujemo. Zaključeno sprejeto. Predlog spremembe 201. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Kompromis U. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Kompromis V. kompromis v, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Zdaj pa predlog spremembe 220 oziroma 221. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Kompromis dvojni v.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 sprejeto. Kompromis Y. Glasovanje se začenja. Ne, opravičujem se. 228 najprej. Kdo je za? Proti zavrnjeno. Zdaj pa res kompromis Y. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Kompromis Z. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Kompromis AA. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Glasovanje je zaključeno. Zdaj pa 243. Kdo je za? Proti? zavrnjeno. Kompromis AB. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Kompromis AC. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Kompromis AD. Glasujemo.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 kompromis AHA. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Predlog spremembe 292. Brannan za. Proti. Zavrnjeno. Kompromis AI. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. sprejeto. Predlog spremembe 299 in 300 skupaj. Kdo je za? Proti? Zavrnjeni. 301 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 302 za, proti, zavrnjeno. 303 za sprijeto. Zdaj pa drugi del. Predlog spremembe 1 za proti sprijeto. 2 za sprijeto. 3 in 4. 3 in 4 za proti zavrnjeno. 5. Za, proti, zavrnjeno. 6. Za, proti, sprijeto. 7. Za, proti, zavrnjeno. 8. Za, proti, sprijeto. 9. Za, proti, preverimo. Predlog spremembe 9. Glasujemo elektronsko.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 sprijeto. 27. Poročevalca, kdo je za? Proti. Sprijeto. 28. Za. Proti. Zavrnjeno. 29. Za. Sprijeto. Kompromis AM. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Zdaj pa 39. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Kompromis AN. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. 51-52. Ne. 51-52. 42 najprej. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Kompromis AO. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. 51, 52, 53. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 54. Poročevalke za, proti, zavrnjeno. 55 za, proti, zavrnjeno. 56 za, sprijeto. 58 za, proti, zavrnjeno. 57 za, sprijeto za, proti, zavrnjeno. 59 za, proti, zavrnjeno. 60 za, proti, zavrnjeno. 61 za, proti, zavrnjeno. 62 za, proti, zavrnjeno. 63 za, proti, zavrnjeno. Kompromis AP. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 64 poročevalke. Kdo je za? 64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 sprejeto. 76 za, proti, zavrnjeno. 78 za, proti, zavrnjeno. Pa preverimo. 78. Glasujemo elektronsko. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno 80 za, proti, vzdržani 81 za, proti, zavrnjeno. Zdaj pa še končno glasovanje. Glasujemo končno glasovanje o celotnem dokumentu. Glasujemo torej. Glasovanje je zaključeno. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Hvala lepa in eh, čestitke gospe McIntyre. Želite besedo?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 To je bilo zadnje glasovanje gospoda Vojčehovskega. 12 let je delal v tem odboru, zdaj pa gre naprej na prestižen položaj in sicer gre na računsko sodišče. Čestitamo gospodu Vojčehovskemu, se mu zahvaljujemo za njegovo delo in veseli smo, da bodo njegove izkušnje na področju kmetijstva prišle prav tudi na računskem sodišču. Gospod Janoš Vojčehovski ima dolgotrajne izkušnje, bil je sodnik, tožilec, bil je minister, bil je na čelu polskega računskega sodišča, tako da je zelo dobro usposobljen, da postane sodnik na Evropskem računskem sodišču. Zato čestitke čestitamo vam za ta nov izziv, za to napredovanje. Seveda smo malo tudi ljubosumni, ampak samo malo. Še enkrat torej hvala in hvala za vse sodelovanje. Okay. Panie predsedujoči, šanovni państwo, to že. Ja, gospod predsednik, dame in gospodje, to je za me zelo pomemben trenutek in ganjen sem s pričo vaših prijaznih besed. Vsem vam bi se rad zahvalil za to, da ste mi dali priložnost, da smo lahko delali skupaj s tako eminentnimi politiki, kot ste vi. 12 let smo preživeli skupaj v tem odboru. Bil sem tudi podpredsednik odbora za kmetijstvo in eh, to je bila izvrstna izkušnja. Delali smo na dveh finančnih perspektivah, ukvarjali smo se z obliko eh, kmetijske politike v EU in rad bi se vam toplo zahvalil za to čudovito izkušnjo, ki sem jo imel priložnost doživeti. Seveda odhajam iz parlamenta tudi za nekoliko obžalovanja, ampak naj povem, ko smo imeli v odboru za proračun izmenjavo mnen, so bili nekateri mnenja, da je bilo mnenje odbora za kmetijstvo ovira, kajti če delate na področju kmetijstva, nekateri menijo, da postaneš takoj lobist na področju kmetijstva in da potem ne moreš več nadzorovati izdatkov na področju kmetijstva. Sam seveda popolnoma zavračam take izjave, kajti vsi mi smo zainteresirani za razvoj evropskega kmetijstva, želimo si, da bi se ogromno denarja dobro porabilo za skupno kmetijsko politiko. Tako, da sem sam vedno povedal, da tudi ko bom delal na računskem sodišču, se želim ukvarjati s kmetijskimi izdatki. In upam, da se bo to tudi dogodilo in da bom lahko služil in pomagal tudi vam na svojem novem položaju. Res želim si, da bi nam računsko sodišče pomagalo ustrezno porabljati javna sredstva. Zato še enkrat hvala lepa. Zdaj gledam v smeri gospoda De Castra. Imel sem priložnost delati z gospodom De Castrom, prej z gospodom Dolom, z gospodom Perišem. Gledam tudi v smeri koordinatorjev, gledam gospoda Desa, gospoda Nikolsona, gospoda Tarabele. Hvala vsem vam za teh čudovitih 12 let, ki smo jih preživeli skupaj. Moram reči, da je bila zame to čudovita izkušnja in rad bi vas vse povabil tudi na poslovilni koktajl ob 18.15 tukaj pred to dvorano. Torej, upam, da se kmalo spet vidimo. A więc będzie czas na osobiste Hvala lepa. Prav gotovo bomo imeli priložnost tako se vam tudi osebno zahvaliti, izmenjati mnenja in eh, prepričani smo, da bodo vaše izkušnje z delom v tem odboru potrebne in tudi koristne računskemu sodišču. Mi smo dobro sodelovali z računskim sodiščem prepričan sem, da boste naše delo še naprej podpirali. Hvala lepa in se vidimo ob 15.6. Gospe in gospodje, torej do 7. maja ste še član našega odbora, sedaj pa dajem besedo gospodu Agnew. Mislim, da je to dobra priložnost, da kolega vprašam, ali bi bil kot revizor računskega sodišča pripravljeni iti v države, kjer se denar porablja za razvoj podeželja in zagotoviti, da so dejansko te stavbe zgrajene. Mislim, da je na Mačarskem, naprimer, eh, obstajal projekt eh, gradnje neke stavbe za zapuščene pse. Eh, ta stavba je bila zgrajena, ampak potem se sploh ni uporabljala v ta namen. Torej, v Združenem kraljestvu nas to močno jezi. Ali bi bili vi pripravljeni osebno obiskati in preveriti, kaj se dogaja? Hvala lepa za vaše vprašanje. Moram se opravičiti, ampak to vprašanje bi lahko postavili na sestanku z gospodom Vočovskem, ki je na odboru za nadzor proračuna. Torej, zdaj ne bo odgovora torej, na to vprašanje ko bo gospod Vojčehovski obiskal ta parlament kot član računskega sodišča, mu to vprašanje lahko postavite. Z nami bo do 7. maja, lahko mu postavite to vprašanje, ampak ne bomo o tem razpravljali ta hip. Torej, član računskega sodišča vam bo lahko na to osebno odgovoril. Sedaj bi vas prosil, da se strinjamo glede majhne spremembe dnevnega reda. Predlagam, da nadaljujemo z deseto točko. Veste, da imamo težave z leti in zato nekateri niso še uh, uspeli priti. In uh, sedaj imamo gospoda Hansa Garcia oziroma gospo Herans Garcijo, ki je poročevalka. Gospod Dantan bo spregovoril v njenem imenu z njenim dovoljenjem. Veselim nas, da bomo razpravljali o tem, kaj ti trgovinski sporazumi, ki se trenutno sprejemajo, niso najboljši za evropsko kmetijstvo in evropske kmetovalce. Mislim, da bomo naše mnenje jasno izrazili na sestanku s komisarjem. Ta sestanek je že predviden, ampak prepričan sem, da nismo dovolj razmislili o možnih posledicah teh sporazumov. In sedaj se sprejemajo odločitve tudi pod vplivom politikov. Torej, te odločitve so preveč politične. Naš odbor mora tu zauzeti jasno stališče, sicer nas bodo kmetovalci v prihodnosti obdolžili neustreznega ravnanja. In sedaj moramo ponoviti to, kar smo povedali že prej. In obtoženi bomo pač tega neustreznega odločanja, kajti mi smo tisti, ki tudi sodelujemo pri tem odločanju. Mišel Donton. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Bom eh, prebral besedilo, ki ga je pripravila kolegica Ester. Spoštovani kolegi, najprej bi vas uh, prosil, da um, opravičite odsotnost gospe Rans Garcia. Prosila me je, da uh, eh, pred predstavim njeno mnenje o novi, eh, v prihodnost usmerjeni inovativni strategiji za trgovino in naložbe. Uh, Torej, če se želimo boriti proti sedanji kmetijski krizi, moramo osvojiti nove trge v Evropski uniji, pa tudi izven nje. Prav tako moramo zagotoviti ustrezno zaščito najbolj ranljivih sektorjev in omogočiti kmetijstvu, da bo zopet zauzela svoje mesto eh, v gospodarstvu. Moramo opraviti ocene učinka, In te ocene učinka novih eh, sporazumov morajo biti tudi eh, predstavljeni Evropskemu parlamentu, preden podpišemo kakršnekoli trgovinske sporazume. Ti morajo vključiti ustrezno ravnoteže med eh, proizvajalci, evropskimi proizvajalci in pa proizvajalci v tretjih državah. Evropski proizvajalci so podvrženi najbolj strogim zahtevam na svetu evropski kmetovalci morajo biti zmožni ustvariti tudi ustrezen dobiček in eh, koristiti te nove trge. Kar se tiče eh, geografskih eh, omejitev, moramo biti zelo jasni v naših pogajanjih zlasti z združenimi, narodi, torej, z združenimi državami. Torej, Evropska unija je zlasti lahko ponosna na zaščito porekla in zato moramo tudi pri tem močno ustrajati v teh sporazumih. Zato ne smemo dopustiti, da bi bili sprejeti sporazumi, trgovinski sporazumi, ki to eh, ogrožajo. Kar se tiče fitosanitarnih eh, omejitev, potrebujemo eh, jasen napredek za to, da se lahko po eni strani zagotovi rdeče linije Evropske unije, glede eh, vseh eh, vidikov, ki bi lahko eh, učinkovali na zdravje potrošnikov. Torej, gospa Heranc bo ostale točke še opredelila v svojih predlogih sprememb. Poročevalka bo zdravstvi ustrajala pri um, nevarnostih, ki jih predstavlja kumulativni učinek teh koncesij, uh, ki jih Evropska unija daje tretji državam. Ne smemo um, pozabiti, da 71 odstotkov eh, proizvodov, ki so voženi v Evropsko unijo, že eh, uživata eh, to, nične tarife. Moramo zagotoviti konkurenčnost naših kmetijskih proizvodov, zato da se bo sektor lahko še naprej razvijal. Evropska unija mora torej um, spodbujati tudi inovativne strategije za boljšo produktivnost na področju kmetijstva, zato da se bomo lahko ustrezno borili proti um, demografskim spremembam in k podnebnim spremembam. Uh, poleg tega je, uh, potrebujemo tudi um, kampanje, ki omogočijo boljšo eh, vidljivost evropskih eh, proizvodov, tako znotraj kot zunaj evropskih meja. Potrebujemo eh, rezultate nove uredbe o evropskih metijskih proizvodih, na katerem je gospa Iranca Garcia lani delala. Torej, to so točke, ki jih je gospa Eranc Garcia eh, poudarila v svoji predstavitvi in močno se veseli vseh vaših prispevkov, da bo lahko še obogatila svoje poročilo in zahvaljuje se vsem tistim, ki so pri njegovi pripravi sodelovali. Kasneje vas bom prosil, če lahko še v, svoji, v svojem imenu povem nekaj besed. Gospe in gospodje, sedaj bomo imeli razpravo. In mislim, da lahko damo dve minuti vsakemu odgovorcu. Gospod Flanagan. Ja, um, torej naš poročevalec v senci je žal odsoten, zato bom tudi sam prebral nekaj, kar je pripravil. Eh, poročilo ima pozitivne vidike in izpostavlja nekih eh, pomembnih eh, vidikov, ampak ne analizira pa dovolj temeljnih vidikov. V točki 3, torej vsaj kar sedeva Migela, to predstavlja samo zelo naiven pristop, kajti nismo ustrezno Eh, ocenili učinkov eh, teh eh, prostotrgovinskih sporazumov. Nenavadno je, da mnenje ne omenja TTIP-a, ki ima zelo negativne učinke za kmetovalce. Torej, vemo, da je prosta trgovina uživala velike koristi sporazuma GATT v 80-ih letih. Trenutno vsi instrumenti SKP, ki so namenjeni malim eh, kmetovalcem, eh, niso eh, zagotovili ustreznih rezultatov. Prosim, če govorite počasneje. Torej, na ta način lahko um, ostajamo konkurenčni. Uh, Kot je zapisano v poročilu, potrebujemo večji napredek v odnosu do tega, kar je bilo predvideno. V tem poročilu je rečeno, da ne moremo liberalizirati trgovine samo na eh, tržnih eh, kriterijih, potrebujemo nove modele za liberalizacijo eh, mednarodnih trgov. To tudi zgodovina kaže. Imamo načelo predvidnosti, imamo zaščito porekla, imamo modele, ki zagotavljajo preprečevanje, um, uh, varstvo, torej preprečevanje dezertifikacije in uh, varstvo um, okolja. In uh, te tip moramo tudi obravnavati v odnosu do njegovih negativnih uh, posledic, kajti sicer bo to vodilo v uničenje našega kmetijstva. tolmači prosijo, da govorijo, govorite počasi zlasti, ko berete, kaj ti sicer je nemogoče delati. Če želite torej ustrezne prevode, govorite počasneje. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Torej, močno se strinjam s tem, kar je povedala gospa Eranskarcija v svojem eh, mnenju oziroma poročilu zlasti, ko pravi, da kmetijstvo ne sme eh, biti tu nek eh, predmet eh, pogajanja, ki bo drugim sektorjem omogočil dostop do trgov tretjih držav. Torej, znotraj teh pogajanj. Strinjam se, da je kmetijstvo zelo strateški sektor. Vsi vemo, kaj je v igri. V igri je naš način življenja, naša varnost prehrane in zato ne smemo pristati na to, da bi eh, sprejeli te sporazume za kakršnokoli, cene, eh, za kakršnokoli ceno. Torej, kmetijstvo moramo dati v spredje. Ta eh, sporazum mora biti uravnotežen, ko govorimo o tarifah, o geografskem poreklu in tako dalje. Torej, moramo biti zelo previdni. In tu bi izpostavil uh, to, kar mnenje pravi v zvezi z dostopom do trgov. Moramo zaščititi to, kar je najbolj rendljivo, kar je najbolj uh, pomembno. Ta sektor je uh, zelo pomemben zaposlovalec tudi v, in to v, na geografskih področjih, ki so zelo uh, ranljiva. In zato potrebujemo globalno strategijo, ki naj bi jo uporabljali za vse trgovinske sporazume. Moramo zahtevati, da komisija vse te sporazume, ki so predmet pogajanj, um, obravnavajo na ta globalen način. Sedaj še nekaj besed o tarifah, eh, eh, ki so povezane z fitosanitarnimi vidiki, pa tudi zakonodajnimi vidiki. Torej, vemo, da ne želimo tu um, razvodeneti naših um, pravnih načel, načelo previdnosti in tako dalje. Prav tako je treba izpostaviti tudi um, intelektualno lasnino, to je ključnega pomena za sporazum z ZDA. Um, in ne smemo popustiti pri eh, tem vidiku. Moramo tudi uh, zahtevati, da se zaščiti geografsko poreklo um, in na ta način uh, zaščititi torej ne samo naše kmetijstvo, temveč tudi naše potrošnike. Moramo se upreti kakršnim okoli podpisu sporazuma, ki ne bi upošteval geografskega porekla. Hvala lepa. prosim, če govorite dlje kot dve minuti, vseeno ne pretiravajte. Hvala lepa. Pri točki 3 in 4 se vedno znova govori o tem, da gre za največjo možno izrabo za naše kmetovalce. To seveda razumem. Mi kot odbor stojimo za našimi kmeti, ampak v časih, ko je toliko premikov na svetu, moramo voditi tako politiko, ki bo delovala proti temu. Zato potrebujemo oceno za naše kmete in kmete drugot po svetu. Torej, seveda si želimo korist za nas, ampak korist more biti tudi drugot. Kdor še vedno misli, da mi lahko na stroške drugih ustvarjamo dobre posle, očitno še vedno niso razumeli in ne vidijo beguncev, ki potujejo po vsem svetu. Pan posel Nikolson. Hvala lepa. Gospod Nikolson. Hvala lepa za besedo gospod predsedujoči. Torej, ta trenutek je Evropska unija dala prednost pomembnosti globalne trgovine in tudi moja vlada, pa druge vlade so to tudi podprle. Mislim, da je treba pogledati tudi, kakšna je vrednost proste trgovine, poštene trgovine, ampak eh, pogledati si moramo tudi, če komisija to dela na ustrezen način, komisija to tudi izkorišča kot pogajalsko taktiko v plenarni dvorani smo prisluhnili komisarju Hoganu, ki želi podpreti kmete na način, ki ga je predlagal. Po drugi strani pa komisarka Valštrom uh, eh, hodi povsod po svetu in skuša osvajati nove trge. Istočasno TTIP um, in pa študija posledic tega sporazuma z ZDA eh, je pokazala, kaj se bo zgodilo zlasti na področju, naprimer, eh, govejega mesa. Če bomo odpravili vse ovire, potem bo vsak eh, sektor kmetijstva izgubil razen sadja. Torej, ne glede na to, kaj se bo zgodilo in tu ne bom omenjal predsedniških eh, volitev v ZDA in eh, kandidatov oziroma možnih kandidatov, ampak eh, mislim, da TTIP nas prav gotovo ne bo več zaposloval zelo dolgo. Ampak Mislim pa, da del, ki se nanaša na eh, kmetijstvo, ima možnost, eh, zlasti v dogovoru, v sporazumu z Merkosurjem, ima možnost, da uniči um, industrijo predelave govejega mesa v Evropi. In zato me zanima, kako se pogajalci komisije mislijo s tem ukvarjati. Torej, tu bo šlo za milijarde ton govejega mesa, ki bodo eh, preplavili evropski trg. Čas je, da komisija in njeni pogajalci razumejo, kako zelo bo to težko za ljudi na terenu. Hvala lepa. Tudi sam sem prepričan, da države članice niso dovolj dejavne in tudi kmetovalci niso dovolj dejavni. Sedaj pa dajem besedo gospodu Ferrandu. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Malce bom še dopolnil to, kar je bilo rečeno in s tem se popolnoma strinjam. V kontekstu vrčevalnih ukrepov in krize, ki je prizadela evropske kmetovalce, moramo tu povedati, da Evropska komisija pomaga kmetovalcem držav, ki niso članice Evropske unije, naprimer Moldavija. Moldavija je eh, dobila pomoč za svojo pridelavo eh, jabolk, enako velja tudi za Tunizijo. In Tunizija je danes eh, velik konkurent eh, zlasti eh, Južni Evropi in sploh ne spoštuje svojih eh, zavez. In treba si je pogledati vse te prostotrgovinske sporazume v obdobju, ko naši kmetovalci potrebujejo pomoč. Pa Žofila. La relatrice per questa... Hvala lepa, predsednik, hvala poročevalki za to poročilo, ki govori o odnosih med kmetijstvom in mednarodno trgovino. Rada bi se dotaknila tistih vidikov, ki so po mojem mnenju kritičnega pomena in ki jih moramo poudariti in predložiti odboru INTA. Mnenje tega odbora je bistvenega pomena. To kaže tudi dejstvo, da je v poročilu Begin odbora Inte večkrat omemba proizvodnje, vendar pa se ne omenja kmetijstvo. Zato moramo biti zelo odločni in poslati jasna sporočila. Treba je povedati, da kmetijstvo nikoli ne more biti obravnavano kot neka menjalna valuta. Odpiranje novim trgom je velika priložnost za kmetovalce, treba je spodbujati dvostranske, večstranske sporazume, vendar pa je temeljnega pomena razjasniti, da morajo ti sporazumi vsebovati sledljivost izdelkov in recipročnost. Potrošnik mora imeti možnost preveriti izvor izdelkov in tudi metodo vzgoje oziroma pridelave. Prav tako, Potrebujemo večjo ekvivalentnost na področju fitosanitarnih predpisov. Skratka, kar zadeva okoljsko vzdržnost in prehransko varnost, moramo poskrbeti, da bo blago, ki prihaja v Evropsko unijo, enako kakovostno. Trenutno se dogaja, da to blago predstavlja nelojalno konkurenco. To poudarja tudi poročevalka. Prav tako potrebujemo tudi varovalke, potrebujemo sankcije, ki ne bodo ostale samo na papirju. Vemo, kaj se je letos zgodajalo s paradižnikom in to je dober primer. Torej, sporazum in ukrepi, ki sodijo na področje dejavnosti komisije, onemogočajo ukrepanje. Evropski trg. Ne moremo ga ocenjevati samo kompleksno v celoti. Vedeti moramo tudi, kakšne so posledice komercialnih um, sporazumov na terenu. Prav tako, ocene učinka morajo biti natančne študije in se osredotočati tudi na lokalno in regionalno raven. Pripraviti jih je treba vnaprej in med časom veljavnosti sporazumov. To je temeljna točka. To smo videli pri tunizijskem olju, ki smo ga pravzaprav sprejeli brez kakršnih koli podatkov. Prav tako mora sporazumom slediti tudi informacija, ki nam bo vedno znova zagotavljala informacije o menjavi, kajti blago se trenutno ne sledi dovolj. Prav tako sporazumi ne smejo kršiti sistema geografskih označb, to je treba nujno zavarovati in glede tega nam te tip ne ponuje ravno dobrih informacij. You, um, thanks... Hvala lepa, uh, predsedojoči, in uh, hvala lepa za tudi gospe poročevalki za to zelo dobro uh, poročilo. Torej, uh, vse, kar bomo uh, povedali, mora biti zelo jasno in zelo um, jedrnato. In prvi odstavek je uh, zame zelo pomemben in treba ga je podpreti. Ko je Peter Mendelssohn želel uh, to. Um, ta globalni sporazum smo bili proti, ampak ni nas pa upozoril, da bo to, kar bomo dobili na mesto tega sporazuma, še slabše. Eh, in za nas je res zelo pomemben kumulativni učinek vseh teh različnih eh, sporazumov. Torej sama Eh, podpiram trgovino, ampak eh, za mnoge države je kmetijstvo zelo občutljivo vprašanje. Kot je gospod Nikolson povedal, je Mercosur eh, res resen problem za ta sektor, za podeželje in z tega vidika se moramo zelo dobro zavedati, kakšne negativne posledice to lahko nosi. In eh, kot odbor za kmetijstvo moramo tudi biti v stiku z našimi eh, kolegi na področju trgovine, zato da se eh, zavedajo naših zaskrbljenosti in da zaščitijo naše proizvode na ustrezen način. In to je zlasti pomembno glede na težave, s katerimi se sektor sooča v Evropi. Hvala. Bardzo dziękuję. Hvala lepa. Ja, torej kumulativni učinek je pomemben. Torej vse to se bo nabiralo in tudi vse naše koncesije bodo vodile v hude težave. Gospod Selimovič ima besedo. Thank you very much, Chair. I would like to start. Hvala lepa, predsedujoči. Najprej bi se zahvalil poročevalki za zelo dobro oblikovano mnenje. In tudi, če je zelo uh, jedrnato, se povsem strinjamo s tem, kar je v njem zapisano. Kot liberalci uh, smo prepričani, da je trgovina ena izmed temeljnih vrednot, ki uh, zagotavlja blagostanje. Istočasno pa se strinjamo, da se je uh, kmetijstvo prepogosto uporabljajo kot eh, neko pogajalsko strategijo in eh, to ni ustrezno in eh, kmetijstvo ne sme biti žrtvovano bolj kot drugi sektori, torej itak so vsi sektori na nek način predmet pogajanja. Želel bi izpostaviti nepomembnost te tipa uh, v pogajanjih, temveč pomembnost, pomembne vidike teh pogajanj in tudi izpostaviti, kako pomembno je, da dosežemo rezultat. Treba izpostaviti tudi eh, škodo, ki jo odsotnost trgovine eh, predstavlja za eh, kmetijski sektor. Radi bi izpostavili tudi negativne učinke ruskega embarga za kmetijski sektor v Evropi. Prepričani smo, da novi trgi predstavljajo priložnost in da je to tudi ena izmed, eden izmed izhodov iz te kmetijske krize. Prav tako pa bi izpostavili tudi to, da ne smemo Ne smemo verjeti v to iluzijo, da bodo novi trgi rešili vse probleme, s katerimi se sooča kmetijstvo. Ti bodo samo en del rešitve. Hvala. Hvala lepa. Še vedno pa ostaja odprto vprašanje, torej kako modernizirati, v katero smer se razvijati. Gospod Anta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Torej, veliko smo že govorili o vlogi kmetijstva pri teh pogajanjih. Ne bom o tem še enkrat govoril, ampak mislim, da bi bilo treba bolj izpostaviti torej, eh, živilsk, kmetijsko-živilski sektor v tem eh, mnenju. Kajti eh, ta sektor ima posebne ranljivosti tudi znotraj kmetijskega sektorja. Treba je eh, zagotoviti, da eh, se kmetijski sektor ustrezno zaščiti, ko bo prišlo do teh eh, odpiran trgov, torej zlasti v odnosu z našimi pomembnimi trgovinskimi partnerji. Govorili smo že o Mercosurju, o ZDA, ampak jutri bo za to lahko tudi Avstralija in Nova Zelandija. In eh, naše izmenjave na tem področju niso eh, zelo opogumljajoči, zato ker eh, vidimo, da je besedilo teh sporazumov pogosto identično tistim iz leta 2004, medtem ko svet se je v zadnjih letih močno spremenil. Treba je predvideti tudi komercialne politike in pa reformo SKP-ja, ki je bila upravljena. Ne moremo istočasno podpreti naše kmetovalce s tem, da krčimo sredstva SKP-ja, po drugi strani pa odpirati našega eh, trga najbolj, eh, najbolj konkurenčnim trgom na področju kmetijstva. Moramo biti realistični tudi glede. Um, delovanja Svetovne trgovinske organizacije, ki je itak eh, razklana prav na področju kmetijstva med svojimi člani. Torej, sprašujemo se, ali je STO um, organizacija, ki uh, je mrtva. Mislim, da ja, da deluje res samo še kot neka pravna institucija in zato mora Evropska unija tudi uh, revidirati svojo strategijo eh, do te organizacije in neha gledati to organizacijo kot eh, edini, edino referenco na področju eh, svetovne trgovine. Torej, ni nobenega razloga, da smo mi edini, ki to organizacijo še naprej zagovarjamo. Hvala lepa.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 proizvodom iz Južne Amerike, ne da bi upravili kakršnokoli študijo učinka. Torej, tu gre za uh, skoraj 80 ton um, uh, govedine, perutnine, uh, eh, 700 ton koruze in tako dalje. Torej, sam bi prosil Evropsko komisijo, ali nam lahko pojasnite, koliko majhnih eh, evropskih eh, podjetij, koliko kmetovalcev se bo znašlo v hudih težavah zaradi tega. Gospod Egn. Hvala. Res mi je všeč, da sta eh, tako McGuinness kot Nicholson izpostavila vprašanje Mercosurja. Rekla sta, da če Evropska unija nadaljuje v tej smeri, In če se še naprej eh, pogaja z temi štirimi ali petimi južnoameriškimi državami, bo eh, to katastrofa za eh, industrijo govedine na Irskem in v Združenem eh, kraljestvu. Eh, oba kolega prihajata iz Irske, juga in severe. Torej, celotna eh, Irska je zelo izpostavljena zaradi pritiska uvoza govedine iz Argentine, na primer. Ampak eh, kmetovalci prepričakujejo, da bodo Evropska, iz Evropske unije za njih naredili to, kar je potrebno. In temu pač ni tako. Eh, povsod, eh, kjer je ogromno pašnikov in se paše veliko goveda, bi morali absolutno biti proti eh, dogovoru z Merkosurom. Eh, v TTIP-u oziroma posebni sobi za dokumenti sem eh, porabil kakšnih eh, šest eh, ur in bral vse te papirje in počutil sem se, da me obravnavajo kot gobo. Enostavno so me zaprli v temo in hranili z gnojem. Hvala. Gospod e, Enel, e, računamo na e, vaš prispevek, ko bodo prišli predstavniki komisije in bomo razpravljali o tej temi. Gospod Jar. Hvala lepa. Priznati moram, da sem tudi sam že veliko krat v tej tihi sobi prebiral besedilo TTIP-a in videl, da nekateri kompromisi tu ne držijo, ampak o tem se bomo drugič pogovarjali. Pomemben pa je kumulativni učinek. Dvoje bi povdaril. Trgovina je nekaj dobrega tudi zato, ker lahko primerjamo različne proizvodne procese in sam bi si želel razpravo o tem, ali so vsi standardi smiselni. Razprava nam včasih manjka. Včasih si sami otežujemo delo in se potem jezimo, če v drugih delih sveta delajo drugače. Sam bi si želel standardov. Tu se mi zdi, da potrebujemo eh, primerjavo, Mi včasih ne moremo financirati našega načina in se potem jezimo. Kmetijstvo je zelo občutljiva stvar, s tem se strinjam, ampak včasih sem doživel že tudi to, da se zadeve nekako odlašajo. Sam bi si želel, da bi se lahko pogovarjali o tem, kaj je smiselno in kaj ni smiselno pri trgovini. Po eni strani vidimo, da nam družba, standardi povzroča težave, potem pa seveda mi ne moremo realizirati rezultatov. Zato se moramo vprašati, ali so standardi smiselni. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Meni se zdi protislovno, da sprejemamo to odprtje novih trgov, istočasno pa zahtevamo zaščito. Ta protekcionizem že leta in leta zahtevamo in eh, Evropska unija je to vedno eh, zavrnila eh, zaradi spoštovanja proste trgovine. V Franciji to velja z supermarketom Intermarché, ki je želel eh, podpreti um, zlasti um, prašičerejo. In um, Evropska unija teh pravil torej, sploh ne more uh, zagotoviti niti znotraj Evropske unije, kaj šele drugot. Uh, kar se tiče eh, nujne pomoči evropski, evropskemu kmetijstvu. Torej, eh, morali bi razmisliti o tem, preden letamo okoli in iščemo nove, eh, nove trge. Torej, Evropska unija je vedno omogočila in dopustila ta socialni dumping, ki ogroža naše kmetijstvo. Bardzo dziękuję. Pan poseł Des. Najlepša hvala, kolega Des. Hvala lepa, gospod predsednik. Prej sem pojedel banano, ki ni iz EU, pijem kavo, ki ni iz EU trga. Vedeti moramo, da je trgovina nujna, biti pa mora poštena. In mene zelo skrbi, ko vidim, kako izkoriščajo veliki koncerni to trgovino. Spomnim se še, v Bundestagu sem, sem bil predsednik parlamentarne skupine in spomnim se, da mi je kmet iz južnoameriške države povedal, kako se sestoji cena za banane. In ta koncern je postavil ceno 295 in jo znižal bistveno niže. S tem niso mogli živeti. Če pogledamo stroške prevoza, eh, embalaže in cene so se znižali na 57. V ceni je bilo to potem 38 dolarjev v trgovinah. Skratka, kmetom so vzeli vse, dobili so samo drobiš. Pomembno je, da imamo poštene pogoje za vse. In če si pogledamo trgovinske sporazume z Merkosurjem, nekateri se boste še spomnili, takrat sem dal predlog, da bi dopustili kmetijski uvoz samo takrat, ko so izpolnjeni naši standardi za varstvo ljudi, živali in minimalni socialni delovni standardi. Če bi to uresničili, potem se nam ne bi bilo treba več bati trgovine. Kar pa zadeva občutljive izdelke, tu je treba določiti še sprejemljivo najvišjo mejo. To enostavno ne more biti kar odprto, ko gledamo, kako prihaja prosto govedina iz Južne Amerike na naš trg. Problem je ta, da mi pravzaprav šikaniramo naše kmete z obilico predpisov. Prejšnji teden smo videli, da so kateri kmetje morali plačati 6500 samo zato, ker so za 14 dni zamudili z upisom oziroma registracijo živali. Zanima me, kaj bi se zgodilo v takem primeru v Južni Ameriki. To je neprimerljivo. Mi skratka šikaniramo naše kmete z pretiranimi predpisi in jih potem sankcioniramo s kaznimi, ki so neznosne in nespremljive. Najlepša hvala če bi danes nič ne jedli za zajtrk, me zanima, kaj bi rekli. In te, Orte pe scurt, discutăm de foarte multă vreme de criză. Čisto na kratko, že dolgo o tem razpravljamo, o tej krizi v kmetijstvu, ampak to lahko rešimo le z odpiranjem novih trgov. Danes vidimo, da imamo preveliko proizvodnjo, da kmetovalci proizvajajo preveč, ne vejo pa, kje to lahko prodajo. Torej potrebujemo nove trge. In uh, TTIP, ki, ta sporazum, ki ga mnogi um, krivijo ne toliko kot v preteklosti, je za nas vendarle lahko prednost, je lahko priložnost za Evropsko unijo. Eh, kajti prodamo lahko veliko evropskih kmetijskih izdelkov na ta način in lahko uh, seveda ustrajamo pri vseh kakovostnih standardih in ne popuščamo. Uh, ne glede na to, ali gre za žita ali gre za uh, zelenjavo in sadje. Torej, ne moremo zaganjati nove e, proizvodnje v kmetijstvu, ko imamo zaprt ruski trg in geografsko ne najdemo drugih trgov. E, torej, to mora biti za nas ključnega pomena, e, da proizvodnje da porabnik eh, ve, odkot prihajajo njegovi izdelki. Torej, poreklo je bistveno. In na osnovi tega pa lahko na novo zaženemo evropsko uh, kmetovanje. Eh, če se bomo oslanjali na stare trge in te niso dovoljšnji, ne bomo prišli nikamor. Včeraj je. Uh, smo bili na sestanku eh, in eh, Hanova je podpr razložila, odkot so razlogi za te sankcije. Grazie. Gospod Kaputo. Eh, hvala. Predvsem odpiranje novih trgov je zame ključnega pomena glede na krizo v kmetijskem sektorju. Hvala imamo uh, mnoga pogajanja z tretjimi državami, ki nam istočasno zagotavlja uh, ustrezno zaščito najbolj ranljivih sektorjev. Uh, pri tem pa ne smemo uh, žrtvovati kmetijstva. Uh, v Evropski uniji kot enostavno menjalno sredstvo eh, v različnih mednarodnih komercialnih pogodbah. Tukaj seveda moramo spoštovati uh, konkurenčne elemente, pri tem pa ne pozabiti na visoke stroške zaradi varnosti hrane in varnosti eh, okolja oziroma okoljevarstva. Eh, pri tem pa je treba doseči največ koristi z odpiranjem novih trgov. Strinjam se z poročevalko in drugimi kolegi, ki pravijo, da je. Eh, označba porekla sine qua non v pogodbah z tretjimi državami, eh, še zlasti pa tudi v mednarodnih pogodbah, kot je naprimer TTIP. Kuje, če možem poprositi o Najlepše hvala. Ali lahko sedaj nekako potegnemo zaključke? Uh, gospod Dantan, ali kako drugače? Ja, torej z gospo uh, eh, Hranc Garcia oziroma z njenim asistentom sva eh, vse to zapisala in ji bom poročal o tem, kar je bilo rečeno. Dobro, najlepša hvala. V prvi vrsti si želim, da pošljemo pismo, dopis komisije DG Agri, kajti pod to točko ni bilo nekogar prisotnega iz Evropske komisije. Predstavniki Evropske komisije so tukaj, ampak niso pa oblaščeni za spremljanje te točke. Zaradi tega prosim sekretarjat, da komisije pošlje um, dopis, kar se tiče naših komentarjev. Eh, svobodna trgovina seveda je predno za vse pod pogojem le, da imamo konkurenčna pravila. Pri tem pa imamo težave pri pogajanjih. Pogajanja morajo upoštevati interese in eh, posebnosti in mora eh, dati možnost vsem pogajalcem enako in ne smemo se eh, dogovarjati tako, da bo, do, eh, da bo popuščanje preveliko. Eh, sicer bo kmetijski evropski model izginil in nekdo pač to mora tudi povedati kmetovalcem. Kmetovalce pa je treba tudi očkodovati za izgube, ki lahko nastanejo. Eh, odločanje poteka na različnih ravneh in tako kot sem včeraj rekel, na eh, vrhu so doseženi bili jasni dogovori ehm, v Hanauru, da se pospešijo pogajanja, ampak ne smemo pozabiti na to, da moramo ščititi interese evropskih kmetovalcev. Torej, to je pomembno in vedno znova ponavljam, razpravljali smo o te tudi na eh, sestankih političnih skupin. Gospe Magines ni več danes v dvorani, ampak spomnimo se, te razprave eh, res morajo potekati tudi v parlamentu na politični ravni. Vemo, da je gospod Šul zelo liberalen, ko gre za trgovino in trgovinske sporazume. Eh, kakšno je torej naše sporočilo? v ogromnem številu pogodb uh, je treba doseči uh, neke konsenze, ampak če jih je te preveč, potem ne bomo več tega mogli obravnavati. Mislim, da lahko uh, končamo to razpravo in predloge sprememb lahko pošljete do 12. ure 20. Um, 28. aprila, hvala gospe uh, Marginez, hvala gospod Antan. Dobro. In sedaj se moramo opravičiti gospodu Jansen Kajerju, zaradi tega, ker je čakal ampak mogoče bi bilo dobro za vse od nas, da slišimo, eh, da je slišal eh, to razpravo eh, in kako se to povezuje z liberalizacijo trgovine. Moramo se zavedati interesov evropskega kmetijskega sektorja. Čestitam vam, da ste koordinirali priprave za proračun leto 2017 v eh, proračunskem odboru. Eh, sodelovali ste z gospodom Jarom iz našega odbora. Osmo in deveto točko eh, povežem in dajem besedo našim gostom. Je tudi gospod Jar tukaj? Dobro, sprva bo govoril gospod Jar, potem bomo pa nadaljevali z drugimi govorniki. Ähm, Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, da imamo lahko to izmenjavo glede proračuna za leto 2017. Za začetek kratka pripomba glede tega, kako potekajo razgovori. Pričakujemo, da bo Predlog proračuna za leto 2017 pripravljen 25. maja, ko naj bi ga predložila komisija. Potem se začne vsebinska razprava trenutno. Vidimo, da Evropski parlament in Evropski svet pripravljata dva dokumenta. To naj bi bila podlaga za prihodna pogajanja. Parlament je smernice, ki sem jih predložil v odboru za proračun, torej o tem je tekla razprava meseca marca, to je nekako naša časovnica, to je zdaj naš načrt za prihodna pogajanja in potem bomo seveda z mandatom nadaljevali z delom na parlamentarni strani. Zdaj smo nekoliko v vakumu, zato ker sta oba organa, torej parlament in svet, pripravila svoje dokumente, ampak nimamo pa še predloga proračuna, tako da zadeve stojijo še nekoliko v zraku. Na podlagi pogajalskega izhodišča parlamenta in sveta lahko že vidimo nekatere okvirne pogoje, po katerih se bodo verjetno odvijala ta pogajanja. Najprej, žal, moram reči, da je od sklenitve Lizbonske pogodbe parlament v drugačnem položaju, nima več tako močnega položaja. Lizbonska pogodba namreč govori, da se moramo zediniti v zgolj enem branju. To pomeni, da ima ključno vlogo Evropska komisija, ki mora posredovati med obema telesoma in seveda pomembno je tudi predsedstvo svetu. V preteklih letih smo imeli različne izkušnje za predsedujočo državo, svetu in ne bi se poglabljal, ampak strateški nauk, ki smo ga potegnili, je to, da je zelo pomembno, ali uspe predsedstvu sveta doseči najprej soglasje v svetu in pridejo potem k nam in rečejo, to je to. Ne spreminjajte več kaj, ker je to zelo občutljiv izpogajen kompromis. To je bila predzadnja izkušnja. Seveda. Odgovor parlamenta je bil, a mislite, da smo tu zato, da bomo uh, držali jezik za zobmi. Pozitivna izkušnja luksemburškega predsedstva pa je bila ta, da so najprej med parlamentom in komisijo začrtali pot, kako naj bi to potekalo in so potem razpravljali o tem v svetu. Slovaško predsedstvo bo imelo ključno vlogo in danes se bom srečal tudi z veleposlanikov in skušali bomo nekako začrtati, kako bi se to dalo čim bolj urediti. Programski dokument sveta ni ravno obetaven, drage kolegice in kolegi, to sem začel prebirati in razmišljam, ali je to napačen dokument, kajti to je izgledalo kot smernice za proračun za leto 2016 in na prvih štirih straneh teh smernic je vse čas govor o tem, kaj se je zgodilo v preteklih letih in potem na zadnjih straneh nekatere spremembe. Skratka, dva odstavka so spremenili, po mojem. Ampak kaj to pomeni? To pomeni, da pri proračunu za leto 2017 bo svet šel pravzaprav z nespremenjenim stališčem v primerjavi z pogajanji za leto 2016. In ta pogajanja za leto 2016 so pokazala, da v luči kriznega razvoja vidimo, da je komisija morala svoje stališče popolnoma spremeniti pri notranji politiki, tretje poglavje in četrti politiki, zunanje zadeve. Imamo dejansko ta manevrski prostor med zgornjo mejo. Tu se je ta razlika do zgornje meje morala popolnoma izkoristiti zaradi begunske krize. To pomeni, da smo pri četrtem poglavju vz denar, ki smo ga imeli, porabili za to, da smo se borili proti viru begunske krize, po drugi strani smo morali podpirati situacijo v krizi in tako dalje. Pri tretjem poglavju pa smo morali mobilizirati vse inštrumente, da smo pomagali državam članicam. To pomeni, da tu manevrskega prostora ni. Svet pa pravi, ampak naš cilj mora biti, da imamo dovolj razlike do zgornje meje. Kaj to pomeni? To pomeni, da bo svet verjetno izbral strategijo, ki ni ne originalna in ne nova. In eh, tu lahko razmišljamo vnaprej, vzeli bodo predlog komisije, črtali bodo nekatera izplačila in če bodo pametni, bodo pogledali, pri katerih programih ni dovolj sredstev oziroma kateri programi predvidoma ne bodo potrebovali toliko sredstev, kot je predvidevala komisija in potem se bomo začeli prepirati svetom ali Evropski parlament oziroma kako Evropski parlament vidi težišča proračuna. Marca smo se v Strasburu že prepirali o tem, sam menim, da da ta kriza, ki smo ji priča zdaj in konec leta 2015, to se bo nadaljevalo. Lahko upamo, politično gledano pa ne moremo pričakovati, da se bodo vzroki begunske krize letos ali drugo leto spremenili. Imamo enak gospodarski položaj, imamo v mnogih evropskih državah neugoden gospodarski položaj in zato bomo morali razmišljati o tem, kakšen naj bo evropski proračun z omejenimi sredstvi in kako naj rešuje to krizo. Drage kolegice in kolegi, večletni finančni okvir za obdobje do leta 2020 določa zgornjo mejo in mnoge države članice, tudi moja, so si same čestitele, ker so izdatki Evropske unije manjši, ne pa večji. Zdaj, ko pa vidimo, da je nastopila kriza, vidimo, da je pravzaprav ta srednjeročni finančni okvir problematičen. Če bi nadaljevali tako kot do zdaj, bi zadeve morda delovale, ampak opraviti imamo z begunsko krizo, z gospodarsko krizo, Slišim, da je tudi v kmetijstvu ni vse ravno bleščeče. In tudi v rebalansu proračuna za leto 2016 bo treba to vključiti. Kaj pa pravi svet? Znižali bomo izplačila. In seveda naj bi opravili tudi pregled in pravijo, ja, takrat bomo še pogledali, kaj se da narediti v naslednjem večletnem finančnem okviru po leta 2020. Ampak eh, to, da bi pa dali na voljo več sredstev, to pa izredno zavračajo. Seveda, če bi bili bolj prožni, bi se dalo kaj narediti, ampak mislim, da se vse eno to ne bi dalo pokriti. Kaj to pomeni? Če Seveda, mi ne moremo denarja prelivati in prenašati iz ene kategorije v drugo. To morda lepo zveni za člane v odboru za kmetijstvo, ker vam nihče ne more vzeti denar, ampak to pomeni, da tudi k vam denar ne more priteči. To so torej ti okvirni pogoji. Imamo nekatere inštrumente, ki nam jih je uspelo sprejeti, to so izredni inštrumenti in če teh ne bi imeli, bi bil proračun že prazen. Torej, trajna krizna situacija. Prav tako moramo poiskati denar za EFSI, za jamstva, za Evropski sklad za strateške naložbe. Pri osmih milijardah še zdaleč nismo, 3,8 jih imamo zaenkrat, še štirih moramo dobiti v prihodnih nekaj letih za to, da bi dejansko prišli do pravih številk. To je situacija, v kateri smo se znašli. Zato moramo pogledati, kako bomo zdaj najbolje porabili sredstva iz evropskega proračuna za to, da spremenimo potek krize, kajti naša parlamentarna težišča se niso spremenila. Mi si še vedno želimo, da bi evropski proračun prinašal neko dodano vrednost, da bi ustvarjal rast in delovne mesta. In smernice Evropskega parlamenta zato govorijo o tem, da bi različne gospodarske dokumente, recimo poročilo o rasti, napoved Evropske komisije, Evropski semester, torej vse to uh, bi morali bolj usmeriti v to, da bi odpravili nepravilnosti oziroma naredili nekaj. Še vedno se želimo boriti proti revščini. To ostaja naš cilj. To je cilj Evropske strategije 2020. Seveda želimo omejiti tveganje revščine zlasti pri otrocih treba je povedati še nekaj. Kriza izplačil, ki jo je doživela Evropska komisija ob prehodu z enega srednjeročnega na drugi srednjeročni program, ta kriza je zdaj nekoliko omejena, ampak vidimo, da je odeja enostavno prekratka. Morda zdaj pljučnice ne bo, ampak še vedno tvegamo resno bolezen. Bojim se, da bo proti koncu tega finančnega obdobja denarja premalo in da ga bo enostavno zmanjkalo. Pomembne pa so tudi politične obljube o tem, kaj bo EU izplačala. To se včasih kar ignorira in se plačila potem zmanjšujejo. To je tako. Kot če bi nekdo dejal, imam seznam stvari, ki jih moraš kupiti v trgovini, to bi bilo vredno 100 evrov, ampak ker jih nimam, ti jim dam 50, kupi pa vseeno vse stvari. To je nemogoče. To sem želel povedati ob začetku naše razprave. To je moja ocena, kako bo potekala razprava s svetom. Zdaj pa nestrpno pričakujem vaše prispevke. Izvolite. Dziękuję, panie pośle, bardzo proszę w tej chwili jeszcze raz dziękuję. Najlepše hvala. Hvala vam. Sedaj gospod Jar. No, gospod Jar, hvala lepa gospod Gajer za uvodne pripombe. Mislim, da bolj, kot se približamo proračunu, večje so težave, čeprav včasih mislimo, da so stvari bolj ko jih oddaleč gledamo, manj problematične. Tu pa to ne drži. Vsekakor seveda potrebujemo stabilnost proračuna, ampak eh, kot smo videli, bolj kot se približamo v podrobnosti, bolj so zadeve problematične, kot ste sami povedali. Kot vidimo, imamo tudi v kmetijstvu hudo gospodarsko krizo pri mleku, pri prešičjem mesu. Prav tako vidimo, da imamo tudi pri žitih zelo nizke cene. Seveda kmetom je beseda stabilnost zelo ljuba, ampak potrebujejo tudi finančne obljube, ki more biti izpolnjene. Zato bi radi povedali, kako zelo pomembno je kmetijstvo ne samo za prehrano, ampak tudi kot gospodarski dejavnik, kot ohranjanje, ustvarjanje delovnih mest. Že če gledamo srednje ročno, vidimo, da se bodo sredstva za razvoj podeželja zmanjšala. Ja, slišimo obljube, želimo ustvariti delovna mesta in tako dalje, To je v nasprotju s to obljubo, kajti na podeželju bi si želeli investicijskih programov, naložbe, tudi regije bi lahko podprle kmetovalce pri njihovem dohodku. Zdaj pa vidimo nominalno znižanje, kar je vsekakor kontraproduktivno in na to bomo nedvomno opozorili. Zdaj pa še malo visoke proračunske politike. Vidimo, da smo že v preteklosti videli, da je prišlo do deflacijskega faktorja. To se je preračunalo na posamezne dele proračuna, v kmetijstvu tega ni. In eh, zato vidim, da je tu to znižanje še bolj opazno. Seveda v našem mnenju bomo podarili prvič pomen kmetijstva, potem znižanje sredstev za razvoj podeželja, s čimer nikakor nismo zadovoljni in podarili bomo tudi, da preživljamo gospodarsko krizo, ki zahteva ukrepe tudi na področju kmetijstva. Torej, vaš povzetek je bil pravilen, dober. Sam oziroma mi bomo imeli sestanke poročevalcev v senci in uh, sam bi še nekaj nasplošno povedal. Tudi jaz sem jezen, da države članice naročajo, ko je čas za plačilo, jih pa ni zraven in zato se mi zdi, da bi tu v Evropskem parlamentu morali nekaj narediti, da spravimo to ured. Povedali ste tudi, kateri so problemi, ki se vlečejo že iz preteklosti. Pri letnih izdatkih nekateri programi so večletni, nekateri programi imajo težave na začetku ali pa se dosti krat dogaja, da so sredstva neenakomirno razporejena tekom trajanja. Včasih vidimo, da se ob koncu veliko več sredstev izplača. Včasih se svežim denarjem plačujejo izdatki iz preteklosti in tu menim, da bi Evropski parlament lahko dal jasen signal, da se to ne bo več dogajalo. Menimo, da je z ustreznim upravljanjem eh, z proračunom to možno razrešiti. Kot rečeno, stabilnost, ki ste jo omenili, nam je kot kmetom všeč, ampak potrebujemo tudi druge povdarke, ker stojimo pred novimi izzivi. Hvala lepa. Gospod Hojsling. Vielen Dank für die, für die Einladung. Hvala lepa za ta uvod. Mislim, da se v osnovi strinjamo. Ta proračun, rekli ste, da se je komaj da kaj spremenil, ampak očitno je, da denarja ne bo dovolj in to ni nič novega. Gospod Gajer, vi ste to pravilno povedali. Kriz ne bo nič manj. Stare zadeve še niso poplačane in sam se sprašujem, kako bo parlament ravnal v tej situaciji, ko pa vidimo, da prihaja do očitnega podfinanciranja. Obljube, ki jih dajemo, kako bomo to financirali, teh obljub enostavno ne bomo mogli držati. Zdaj smo slišali pritožbe, češ, da so odgovorne države članice In ena od držav, tista, o kateri sta govorila oba kolega, torej Nemčija, se je zelo vehementno zauzemala za to, da bi se proračun znižal. To ste povedali tudi vi, gospod Gajer. Tudi nemško vlado je treba spraviti k pameti in jim povedati, da to enostavno ne gre s tem proračunom enostavno ne moremo zdržati do leta 2020. Na vse države je treba pritisniti za to, da se eh, nek proračunski okvir na novo izpogaja. Ne vidim druge možnosti. Mi moramo tu zagovarjati neke kompromise, pri čemer vsi vemo, da tako enostavno ne bo šlo. Vprašanje zdaj je, koliko resno misli parlament in ali je pripravljen reči, ne bomo glasovali za, pri tem pač ne bomo sodelovali. Zato, da se jasno pove, tako stvari enostavno ne grejo. Lahko pač rečemo, mi ne bomo sodelovali in ne bomo glasovali za pri stvarih, ki očitno ne bodo mogle delovati. Običajno je žal tako, da se potem vseeno nekako dogovorimo tako kot pri prejšnjem finančnem okvirju. Ampak enkrat mislim, da bo pač treba potegniti ročno zavoro, kajti mislim, da če bomo vsako kar glasovali za, tudi sami sebe ne bomo mogli več resno imati. Eh, eh. Gospod Flanagan, hvala. Kar nekaj točk ste že omenili. Uh, Eh, res je, da je treba obdržati proračun v istem obsegu. Drugač kmet kmetijstvo je lahko uh, problem pri odločanju, ampak proračun je treba povečati. Ni uh, pošteno, da uh, se politiki odločajo o sankcijah, ne razmišljajo pa o posledicah, ki jih to prinese. Uh, ni to vedno odvračalnega uh, značaja. Uh, treba je zaščititi trge, vemo, kako to deluje. Uh, Rekli ste, da je trgovina za vse koristna, ampak dejstvo je, da če ZDA uspejo tukaj predati več govedine, razen če mi ne začnemo jesti več, potem bomo tukaj mi predali te govedine manj. Eh, očitno eh, je to iluzija, da bomo vsi imeli koristi. Eh, razen če se bomo vsi grozno zredili, ker bomo pač več jedli. Um, ali pa bomo kar nekako ustvarili več ljudi, sicer mi ni jasno kako. Osnovna neravnotežje je med eh, proizvajalci uh, in uh, uvozom. Uh, kmetovalci eh, pa naj bi delali za stojn, medtem ko ljudje, eh, ki so eh, dlje v tej verigi, enostavno samo ogromno služijo. Mnogi tudi po 100 tisoč eh, na leto, samo da zastopajo kmetovalce. Sami kmetovalci enostavno nimajo ni česa, razmišljajo o samomoru. V teh zadevih je treba razmišljati. Eh, ko govorimo o iskanju novih trgov, mislim, da moramo zaščititi trgovino, ki obstaja in sprva tukaj stvari urediti. Hvala. Eh, ganz herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Geier. Gospa Neuchel, hvala lepa. Hvala za jasne izjave. Mislim, da ste povedali zadeve jasno in glasno. Imamo vprašanje glede četrte točke, kjer piše, da se zahteva, da bi se omogočilo več sredstev za mleko in prašiče meso. To je odvisno tudi od embarga. Sprašujem, ali je realistično, da bi predvideli za ti panogi več sredstev. Sama seveda bom tudi dvignila roko za, ampak ko že imamo gospoda Gajerja med nami, sprašujem, koliko realno je, da bi dobili dodatna sredstva, kajte menim, da dolgujemo našim voljivcem to iskrenost. Thank you very much, Mr. Chairman. I think that... Najlepše hvala za besedo. Mislim, da je to najbolj vzbrljiv element eh, proračuna, če govorimo o dolgoročni stabilnosti na področju kmetijstva. Po mojem seveda lahko razpravljamo o marsičem, ampak ena od eh, glavnih nevarnosti v prihodnjih letih, tudi v naslednjem, je verjetno nacionalizacija ali poskus renacionalizacije v določenih državah, ki se odzivajo na pomankljivosti eh, skupnega kmetijskega proračuna. Ampak eh, kljub tem velikim težavam ima, je Evropa še vedno kmetijski gigant, eh, tudi finančni gigant in včasih pa političen pritlikavec. Mi, ki ustvarjamo javno mnenje, moramo jasno opredeliti zahteve, proračunske zahteve za kmetijstvo v letu 2017. Um, gre za um, varnost hrane, um, nezaposlenost in razvoj podeželja. To so stvari, od katerih gotovo ne smemo odstopati in tega se moramo zavedati med našim delom. Kar pa zadeva večletno načrtovanje, uh, pa uh, je treba zagotoviti, da bodo sredstva za to ostala eh, na isti ravni kot prej, vključno z nacionalnimi ovojnicami, kot ste rekli uvodoma. Vendar neposredna plačila bodo prizadeta, če eh, sprejmemo eh, predlog eh, okrog 1,36. Eh, Mislim, da bo eh, težka razprava potekala o ne le um, možnih odstotkih in ravneh, ampak tudi o prizadevanjih. Um, Izvedbeni ukrepe je treba ravno tako dobro definirati. V mnenju moramo upoštevati neizrabljen del sredstev in razmisliti, eh, kako lahko ta sredstva eh, nazaj preusmerimo v kmetijski proračun. Eh, imamo tudi druge scheme, ki so bolj kratkoročne, ampak dolgoročno ne delujejo. Razen teh prvih točk pa moramo omeniti tudi institucionalne stroške in eh, dodatno eh, zviševanje zaposlovanja bi tukaj lahko pomenilo problem, naprimer na področju nadzora. Potem pa prenos odgovornosti in eh, geografsko poreklo. Eh, kje se bo to obravnavalo na ravni DG ali na ravni agencij? Tukaj moramo biti previdni. Po mojem mnenju naloge vezane na prehrano morajo ostati v okviru generalnega direktorata Agri oziroma za kmetijstvo. In potem še neko širše vprašanje ki ga po moje moramo eh, poudariti, je pa res širšega pomena, je eh, davčno usklajevanje proračunskih naporov v tem postopku. Na to se je treba tudi sklicevati. Torej veselimo se predloga komisije in ravno tako pričakujemo um, dobro sodelovanje v tem postopku. Grazie, Presidente. Io... Hvala, gospod eh, predsednik. Tudi sam bi izpostavil, tako kot druge kolegice in kolege, ki so govorili pred mano, da se ne smemo utruditi vedno znova izpostavljati uh, pomen eh, kmetijstva za uh, razvoj podeželstva, pa tudi za zaposlenost, inovativnost, okoljevarstvo in tako dalje. Tudi jaz ustrajam na tem, da proračun za leto 2017 ostane v enakem obsegu, enaki ravni. Um, Sklad za razvoj podeželja, vključno z eh, vodilnimi programi, je pomemben eh, na tem področju, pa tudi pri diverzifikaciji gospodarstva. Se, izboljšuje se kakovost proizvodnje in maksimalno moramo um, zagotoviti potrebna sredstva za ta sklad. Velik Izziv je pa seveda spremenljivost eh, cen, eh, ki zahteva zelo hitro ukrepanje, če želimo preprečiti negativne vplive na kmetovalce. Zato potrebujemo inovativne modele in moramo tudi rešiti ta eh, problem na kmetijskih trgih, nihanja cen namreč tudi sredstva, dodatna sredstva je v proračunu 2011 treba zagotoviti sektorju um, mleka in sadja in zelenjave, da bi um, odpravili možne posledice, ki nastajajo zaradi krize in ruskega embarga. Ačiū, pirmininkė. Po trupe. Iš tikrųjų buvo labai malonu paklausyti pono Gėrių, jo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 Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Rad bi se eh, zahvalil gospodu Jaru za zelo eh, celovito in eh, uravnoteženo mnenje ali osnutek mnenja glede proračuna in proračunskih predlogov za leto 2017. Izpostavil je konkurenčnost eh, kmetijskega sektorja in stalna neravnovesja v prehranjevalni verigi. Um, smo v, na tem področju v najhujši situaciji do sedaj. In to potrjuje tudi mnenje gospoda Jara. Pa še eno ključno sporočilo vključuje. E, to je pa obseg e, proračuna, ki ga je treba ohraniti v kriznih časih. Rekel bi vsaj minimum obstoječih sredstev. To se navezuje tudi na um, neposredna plačila, na uh, subvencije in tako dalje, uh, ter tudi druge uh, sektorje, uh, kjer velja uh, neuskrižna skladnost. Torej, doslednost postopkov je nujna, še zlasti v kmetijstvu, kjer uh, so stvari med seboj zelo povezane že po naravi. Uh, tudi ko gre za postavljanje kvot, izkazala se je, da je to dobra, pozitivna odločitev. Um, mm, naprimer na finskem uh, so uh, kvote uh, se uveljavile in obstajajo tudi uh, kvote, ki jih je treba uvesti eh, v državah, kjer nimajo dovolj proizvodnje. Na ta način bomo ohranili eh, kmetijstvo eh, kot panogo, ki živi, ki deluje po celi Evropski uniji. Podpreti moramo najšipkejša območja, ki so že dolgo v težavah in na ta način uh, bomo zmanjšali prevelike koncentracije, kar uh, ni dobro niti v večjem, niti v manjšem obsegu. Eh, nekaj predlogov sprememb bom podal temu mnenju, ampak načeloma bi se zahvalil gospodu Jaru za zelo dobro pripravljeno besedilo, ki ga povsem podpiram. Uh, Hvala lepa. To so bili vsi, ki ste se prijavili k besedi. Sedaj bi pa dal besedo uh, gospodu Heislerju, predstavniku uh, komisije. Uh, Hvala. Eh, čisto preliminarna komentarja glede na to, kar je rekel poročevalec. Eh, formalno bomo pa dali predlog 25. maja. Eh, prvo sporočilo je stabilnost. Ocena proračuna za leto 2017 pomeni zaščito um, SKP-ja in reforme SKP-ja. Uh, Tukaj smo že v drugi fazi implementacije, torej na polni potovalni hitrosti. Z tega vidika, kar se tiče tržnih ukrepov za leto 2017, eh, te so nekoliko nižji kot eh, leta 2016 pri porabi, zaradi tega, ker je svežen za 500 milijonov, nekaj, kar vpliva na proračun za leto 2016 in se bo le malo to poznalo na tej ravni v proračunu, v proračunu za leto 2017. Toliko vemo za sedaj. Kar se tiče eh, sektorja sadja in zelenjave, pomembno sporočilo je, da komisija razmišlja o eh, nadaljevanju ukrepa umika, dokler se ne eh, umakne ruski embargo. Potem je tukaj še eh, pomembna sprememba strukture proračuna in sicer eh, zmanjš, eh, črtanje davkov na mleko. To je bil pomemben proračunski vir v preteklosti, sedaj pa bo izginil skupaj z ukinitvijo sistema kvot v letu 2017 mislimo, da bo SKP um, eh, proračun ostal bistveno pod eh, večletnim finančnim okvirjem, ki postavlja meje na, eh, spodnje meje na tem področju. In zaradi tega smo že predlagali, ne vem, če ste to videli v našem predlogu, torej predlog za finančno disciplino, ki bo veljav le za kmetijske rezerve. Uh, krizne rezerve 450,5 milijonov je predlog za leto 2017. Kar se tiče eh, samega eh, razvoja podeželja bodo obveznosti približno pod, v, ra, na ravni eh, meja za leto 2017, prihaja pa do podvajanja v novem programskem obdobju in eh, treba je pomembna sredstva izplačati državam članicam ob zaključku programske, zadnjega programskega obdobja. To bo velik izziv. Vse podrobno podrobnosti vam bomo dali eh, maja, 25. maja, ko bo predstavljen proračun in eh, mogoče zadnji komentar pomemben za parlament, pilotni projekti. Pričakujemo, da bomo eh, to predstavili parlamentu naprej, tako kot vsako leto, tako da se začne o tem dobra informirana razprava. Najlepše hvala. Bardzo dziękujemy, panie dyrektorze. Prosimy. Hvala lepa. In sedaj, gospod, in sedaj gospod Gejer, eh, prosim, odzovite se na vse te komentarje. Hvala lepa. Seveda se ne morem spuščati v podrobnosti vsakega prispevka. Mnogi ste komentirali stališče gospoda Jara. To je seveda stvar odbora za kmetijstvo, ampak sam bi nekaj povedal o nekaterih točkah, kjer so mi bila postavljena vprašanja ali kjer se mi zdi, da lahko dam nek eh, smiselen prispevek k tej razpravi. Torej. Pri vprašanju, ali obstaja teoretična možnost, da bi se proračun razširil. Seveda tega ni v letnem proračunskem postopku. O tem se odločamo tam, ko gre za srednjeročni finančni okvir, to se bo naredilo po letu 2020, kar pomeni, da pravzaprav moramo razpravo začeti že zdaj. Države članice se že pogovarjajo, vem, da so bili v Berlinu, v Amsterdamu seminariji kjer se je govorilo o mnogih vprašanjih, na moje presenečenje zelo odkrito. Slišal sem take in drugačne tone, ampak odločilna stvar bo to, kaj nam bo konec leta komisija predložila kot osnutek za pregled srednjeročnega finančnega okvirja. seveda komisija želi to držati čim bolj stran od eh, Brexita, od sedanjega proračuna. Komisija se namreč boji, da bomo to povezali. Tu pa komisija nima interesa, morda ga imamo mi, zato ker se moramo intenzivno pogovarjati o tem, ali so pravilno zastavljene prioritete, v proračunu. In sam vam ne bom povedal kot strokovnjakom nič novega. Zato pravim, da moramo ponovno razmisliti o teh prioritetah, ponovno se moramo pogovoriti o tem, ali ima Evropska unija pravilen proračunski sistem. In tu imam v mislih zadostna lastna sredstva. Teh pa nimamo dovolj. In zato se bojim, da v situaciji, ko imamo več kot 80 odstotkov nakazili z držav članic in smo od tega odvisni, bomo imeli pač situacijo, ko države članice, glede na položaj v lastni blagajni, odločajo ali pa tudi po ideološki plati odločajo, mi pa nimamo lastnih sredstev, o katerih bi lahko odločali. O tem je razpravljala tudi skupina Monti. In mi, kot eh, pristojni za proračun, smo rekli, da v to razpravo ne želimo vnašati ne vem koliko idej, ker bi s tem nastala še večja nejasnost. Čakamo na predloge skupine Monti in do tega bomo potem zauzeli stališče. S tem je odgovorjeno tudi na vprašanje, ki ste mi ga zastavili vi, gospod Jar, ali bomo na koncu imeli neplačen račun. Če si pogledamo uh, Nemčijo in opravičujem se tudi češkim kolegam, mi namreč uporabljamo izraz, ki pravi, da se gremo to, da ne plačamo svojega računa. Vidimo, da se ustvarjajo kupi in kupi neplačanih računov in potem vidimo, da potem slišimo 20 milijard neplačanih računov. Skratka, mi analiziramo ta jojo učinek, že zdaj pa lahko postavimo prognozo, če se nič ne bo spremenilo, potem bomo ob koncu proračunskega obdobja imeli neplačane račune. Gospod Hojsling je povedal, da bomo iz tega morali potegniti kakšne konsekvence. Ja, tu vam sledim. To, jaz sem socialdemokrat, vi ste krščanski demokrat, gospod Jar, in zdaj, če imamo veliko koalicijo, kaj zdaj? Mene je zelo nerviralo, ko smo videli, da so vsi pred kamero govorili, zdaj je pa treba nekaj narediti, kot če bi šlo za to, da imamo polno vrečo denarja, pa ne vemo, kam s tem denarjem. To lahko počnemo toliko časa, dokler ljudje ne vedo, kako je sestavljen evropski proračun. In verjemite mi, 50 odstotkov mojega dela je namenjenega temu, da skušam medijem in ljudem razložiti, kakšna je sestava. Ampak mi Imamo samo eno sredstvo, to pa je zavrnitev proračuna in če se smem izraziti slikovito, s tem sprožimo atomsko bombo. To pomeni, v prihodnem proračunskem letu bomo imeli izdatke na podlagi provizoričnih dvanajstin, kot se temu reče. Torej, smemo vsako leto porabiti samo dvanajstino proračuna iz prejšnjega leta. In zdaj sprašujem, ali bo kmetijstvo zdržalo? Če reče odbor za kmetijstvo v Evropskem parlamentu ja, potem bom poprašal še druge odbore, kako je v drugih panogah. In če vsi potem rečejo ja, tako bomo zdržali, potem imamo večino in lahko rečemo, uporabili bomo to naše zadnje sredstvo. Ampak dejstvo je, da se ponavadi dogaja tako, da da ljudje prihajajo k meni z odborov in rečejo, mi imamo toliko pomembnih stvari, da ne glede na to, kaj se bo zgodilo, ne moremo zdržati na tak način. Dejstvo je, da je socialna situacija na področju kmetijstva težavna. Bomo zdržali, če se odločimo, da za to zadnje sredstvo, če ja, se pogovorimo o tem. Če pa ne, potem pa ne smemo začeti pozivati k temu, če vemo, kakšne bi bile konsekvence. Kot rečeno, po pogodbi nismo ravno v ugodnem položaju in zdaj seveda moramo biti politiki. Tu pa velja moč argumenta. Srednjeročni finančni okvir, tako kot zdaj ta deluje oziroma tako kot je zdaj zastavljen, ne deluje. In zato se moramo v državah članicah pri neto plačnicah še zlasti pogovoriti in spremeniti našo ozaveščenost. Gospa Neuchel je spraševala, kako realistično sploh je pričakovati okrepitve proračuna v nekaterih panogah. Draga kolegica Neuchel, draga Marija, težko je, težava pri prognozah je predvsem ta, da se nanašajo na prihodnost, kot je nekdo dejal. Zato ne morem odgovoriti na to. Po eni strani imamo manevrski prostor za več denarja v kmetijstvu, po drugi strani pa svet, da bi prihranil denar, posega tja, kjer so izplačila na voljo in prejšnje leto so to naredili v regionalni politiki in to do te točke, da so države članice rekle, če boste plačila še črtali, potem odstopamo od tega proračuna. Ne bom sodil in ocenjeval, ali bi se kaj takega lahko leto zgodilo na področju kmetijstva. Ne vem. Na tako vprašanje ne morem konkretno odgovoriti. Ne morem pa izključiti, da bi se to ne dogodilo. Ja, nekateri pravijo, da se je vedno treba priljubiti občinstvu in morda imam zdaj priložnost, da se za sekundo naredim tudi malo bolj nepriljubljenega. Samo nekaj bi povedal. Naša argumentacija ni enostavna. Kmetijski razvoj je postal v preteklih letih razupit. To pomeni, da smo imeli nadpovprečno količino sredstev namenjenih, ta plačila pa se niso obnesla, učinkovitost ni bila zadostna. Včasih so pravila preveč zapletena in mi kot poslanci se moramo vprašati, kaj narediti, da pravila poenostavimo. Včasih ne delujejo organi upravljanja in nadzora v državah članicah, kajti dejstvo je, da govorimo tu pri razvoju podeželja o drugem stebru, deljeno upravljanje. In na regijah je, da se odločijo, kako bodo sredstva dodeljevale in nadzorovale in dovolite mi, da rečem, sicer vidim, da ni predstavnikov eh, tistih stran, ki sem jih želel nagovoriti, ampak ravno od kolegov iz EKR in EFDD vedno znova slišim, da se sredstva iz evropskega proračuna neustrezno podeljujejo. Vem, da bi morali kolegi, britanski kolegi iz EKR pogledati poročilo računskega sodišča in vedno znova je Združeno kraljestvo tisto, kjer so zneski ogromni. Očitno organi nadzora v Združenem kraljestvu ne delujejo ustrezno. Tako da tisti, ki govorijo, da moramo bolje ravnati z denarjem, bi lahko najprej pometli pred svojim pragom. Vendar pa moramo mi kot Evropski parlament dati svoj prispevek k temu, zato, da se bo denar pri razvoju podeželja ustrezno porabljal. Stopnje napak so namreč zelo visoke. Mi lahko naredimo eno, lahko zmanjšamo zapletenost pravil. Lahko kot nacionalni politiki pogledamo, kako delujejo organi nadzora v naših eh, domovinah in poskrbimo, da države ne dodajajo še svojih pravil. Ta pozlatitev oziroma gold plating, kot se temu reče, je zelo pogosta stvar, ko države članice evropskim predpisom nalagajo še svoje. Kolega Rope je povedal, kako pomembno je, da se ustvarjajo delovne mesta, vendar pa v sistemu, kjer je polno napak, pozivati k več denarja bo težko. Naj povem, da to govorim iz prakse. Gospa Georgijeva nam v odboru za proračun vedno znova govori, da so porabili denar za izsredstev za pomoč za človekoljubno pomoč, za to, da se je lahko za begunce kupilo hrano iz naše evropske proizvodnje. Tukaj vidimo nekatere predpise, ki bi morali delovati. Sam menim, ob zaključku lahko rečem samo še to, da je pred nami zelo zapletena razprava v zvezi s proračunom. Sam upam, da nam bo uspelo doseči čim bolj ugoden rezultat in upam na podporo tega odbora. Ja- Hvala lepa. E, gospod e, Jar bi mogoče tudi komentiral to, kar so rekli, kar je rekel poročevalec o napakah pri uh, porabi denarja iz drugega stebra, namreč eh, določene ocene so pretirane ali pa nisem imel dostopa do vseh materijalov, ko gre za črpanje teh sredstev. Kajti število napak, kolikor vem, se sistematično zmanjšuje, gospod Harsling. Dobro, kratko. <clears throat> zelo na kratko. Če sem prav razumel poročevalca, je dejal, kdaj si bomo upali stopiti v ta konflikt. Dejal je, financiramo oziroma odločamo o proračunu, ki pravzaprav ni dokončan. Če pritrdimo mm, takemu proračunu, in denarja ni, potem mislim, da se tukaj zgodi neka krivica. Slišali smo, da če ne potrdimo proračuna, bomo dobivali za vsak mesec dvanajstino prejšnjega, ampak enkrat bo pač treba reči pop, pop. Drugo vprašanje. Ne bom se spuščal v podrobnosti, ampak slišali smo, da da je potekala razprava o prostotrgovinskih sporazumih. Zanima me, kolikšen delež evropskega proračuna se pokriva iz carin. In kaj pomeni, če sklenemo sporazum TTIP? Ali to pomeni, da bo odpadel še en prihodek? Odgovor je 12 odstotkov prihodkov prihaja iz carin in prav imate. Več prostotrgovinskih sporazumov, kot sklenemo, bolj se ta odstotek znižuje. Seveda ne želim, da bi izigravali naše prostotrgovinske sporazume, ampak dejansko je to argument za to, da rečemo, potrebujemo lasna sredstva. Po mojem mnenju, lastna sredstva ne zadoščajo in če se carine vedno znova zmanjšujejo zaradi prostotrgovinskih sporazumov, potem seveda so prihodki manjši in je situacija vedno težja, kar zadeva eh, pravno preverjanje. Naj povem naslednje proračun lahko zavrnemo samo, če je pripravljena večina v tem parlamentu nositi odgovornost za svoje področje. Mi to preverjamo. Vedno znova imamo te žalostne urice v odboru za proračun. Prvi trialog smo imeli z državami članicam in poslanci vseh političnih skupin so rekli, kaj pa zdaj. In seveda se pojavi tudi razprava o tem, ali bomo zavrnili proračun. Do zdaj se to ni zgodilo. Ampak dejstvo je, da nas morajo pri tem podpreti tudi strokovni odbori, ki vedo, kako se potem sredstva namenjajo. Razumemo frustracijo, ampak to moram povedati. Spraševali ste tudi o materijali glede razvoja podeželja. Vabim vas, da povabite člane računskega sodišča, ti vam lahko predstavijo mnoge, mnoge študije, v katerih so raziskovali razvoj podeželja in strokovnjaki vam bodo lahko povedali. Sam bi zelo, zelo pozdravil, če boste to naredili. Bi še bardzo često spotkamo s predstavitelami tribunala obrahunkovega. Ja, Dobili se bomo s predstavniki računskega sodišča in razmišljali bomo o e, izboljšanju sredstev črpanja. Gospod Jar. Ja, seveda. Potrebujemo odprtost, svobodo, prosto trgovino. Gospod Gajer, vedno znova bi morali ustrajati pri tem, da tudi države članice prevzamejo odgovornost. Vem, da smo imeli kompromis v zadnji sekundi, ampak meni se zdi nedostojno, da vedno znova odrivamo probleme v prihodnost in ustrajamo pri starih pravilih. Potem je pa problem tako velik, da bomo prej ali slej morali zavrniti proračun, ker enostavno ne bomo mogli prevzeti odgovornosti. To se morda ne bo zgodilo letos ali drugo leto, ampak v končni fazi, verjemite mi, da se bo nekaj zgodilo. Videli smo, imamo proračun, države članice pa ne nakazujejo sredstev. Kar zadeva razvoj podeželja, če se ne bodo kmetje in če se ne bo kmetijstvo ukvarjalo z razvojem podeželja, kdo se pa potem bo? Včasih se podeželje nekako smatra kot manj vredna kategorija, zato mi pravimo, želimo si tega in tu je velika podpora. Vsi poznamo prednosti razvoja podeželja, zelo pomembno je, da imajo regije tu eh, pomembno vlogo in seveda, da to tudi sofinancirajo. To se mi zdi dober kompromis. Potem, kar zadeva kvote, rezultate vsi poznamo. Pri kvotah vemo tudi, da obstaja korupcija. Tukaj bi morala biti ničelna toleranca. Potem vidimo tudi, da obstaja mm, neka negotovost, kako sploh dojeti ta sistem in sistem je enostavno preveč zapleten. Tudi v moji regiji smo videli, da če je nekdo nekaj naročil prezgodaj, je to štelo kot napaka. Zato tudi pri ocenjevanju stopnje napak razlikujte med korupcijo in napakami. To je velika, velik problem. Če je stopnja napake 60 odstotkov, potem seveda me zanima, kaj se je dogajalo. Če pa je stopnja napak nizka, potem seveda se zgodijo stvari, ki se ne bi smele, ampak je to napaka. Zato pravim, veliko govorimo o sistemu, ampak najprej bi ga morali narediti manj zapletenega in potem, kot rečeno, razlikovati moramo med napakami in korupcijo in tudi med napakami in nevednostjo. Vedno znova se je zimo, ko pravijo ena napaka pomeni eno točko in potem dobijo recimo 60 odstotkov, ampak to nič ne pove, kolikšna škoda je nastala. Tako gledanje na napake se mi ne zdi primerno. Mikrofon, prosim. Micro, yeah. Ja. Mein Punkt ist ja nur, ich, ich Jaz vse to poznam, gospod Jar, ampak hotel sem povedati samo eno. Dokler bo kvota napak tako visoka, bo težko zahtevati še več sredstev in države članice enostavno ne bodo pripravljene obravnavati teh predlogov. Zato še enkrat moj predlog, da se ukvarjamo tudi s tem, kako se napake ugotavljajo. Ta Sistem, po mojem, ne odraža realnosti. Še enkrat podeželje je za nas bistveno. Druga stvar pa, vesel sem, da smo slišali tudi nekatere pozitivne misli in če sem prav obveščen, je rok za vložitev predlogov spremem četrti peti. Aha, ne drugi peti, še prej. Uh, lahko obljubim, ne vemo sicer kdaj, ampak imeli bomo sestanek poročevalcev in vse kolege, ki imajo dobre namene, uložite predloge spremem, potem bomo imeli sestave, sestanek poročevalcem v senci, glasovali bomo 20. in 21. junija. In veseli me, da bomo lahko dali kak dober predlog kolegom za. Proračun, izvolite. Lepše hvala, dame in gospodje. Vrnili se bomo k vašim komentarjem pri razpravi z računskim sodiščem. In gre seveda tudi za druge težave Do 2. maja torej pričakujemo predloge sprememb. Najlepše hvala. Še enkrat hvala gospodu Gajru. Želimo vam vso srečo pri vašem napornem delu. Vemo, da to se upade z uh, umestnim pregledom, vsaj del vašega dela, ampak upam, da boste uh, na, zaključili bolje, kot ste začeli. In zadnja točka danes uh, eh, dopovdne je to, da prosim se uh, pravočasno uh, zglasite v tej dvorani. Uh, imamo kar veliko stvari na dnevnem redu. Uh, nekoliko prej bomo uh, končali danes. Pridite torej točno ob tretji uri. Uh, kolikor vem, bomo poskušali še predtem vino. Eh, nezakonita vina. Nezakonita vina. Uh, torej, ob 12.30 Jan zgradba, predverje, ampak čisto samo opozarjam, verjetno ste to že vsi slišali, prekinjamo do popovdanskega dela. Ja, No, kein... To nikakor ne bo slabo vino, če smem povedati. To so samo sorte, ki jih niso sadili v Franciji, ampak to je zelo dobro vino, nikakor ni slabo.